Tako je zapisnik sprejet. Prehajam na sporočila. Dva poslanca sta napovedala odstop kot člana Evropskega parlamenta. Najprej gospa Wallis, ki s 1. februarjem ne bo več članica Evropskega parlamenta. Rad bi se zahvalil gospe Wallis za dolgoletno konstruktivno sodelovanje in delo v Evropskem parlamentu. Prav tako je gospod Rosa sporočil, da bo z 2. februarjem končal svoj mandat v Evropskem parlamentu. Enako velja tudi za kolega De Rosa. Mislim, da se mu bom lahko kasneje še osebno zahvalil. To smo vzeli na znanje po členu 4, prvi odstavek in tretji odstavek poslovnika. Ti dve mesti sta izpraznjeni na datuma, ki sem ju imenoval. Gospod Vile Itele mi je sporočil, da je bil imenovan za člana računskega sodišča. Tudi to jemljemo na znanje in eh, po četrtem členu, prvi in četrti odstavek, ugotavljamo spustitev sedeža gospoda Itele. To bo 1. marca 2012. Sedaj pa tudi sporočam, da je Juri 4.